ampak komisija se je pripravljena pogovarjati o tem, kako bi lahko organizirali takšen dialog. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Hvala lepa, gospod komisarka. Hvala lepa tudi poročevalcu Derosi. Kolegice in kolegi, za vas imam dobro novico. Pred nami je samo še eno poročilo. To je poročilo gospoda Filipa Kačmareka, učinek razvojne politike Evropske unije. Besedo dajemo gospodu Kačmareku. Izvolite. Spoštovani gospod predsedajoči, gospa komisarka, spoštovana gospe in gospodje. Jutri bomo glasovali o poročilu, ki je zelo pomembno za razvojno politiko. Oktobra bo komisija izdala sporočilo o prioritetah evropske razvojne politike. Ob koncu leta bo komisija podala tudi pobudo v zvezi z prihodnim razvojnim instrumentom gospod Buzek pa bo na, v Južni Koreji in bo tudi razpravljal o razvojni pomoči. To področje bo ena prioritet polskega predsedstva. Tukaj gre za lastna pričakovanja v zvezi s prihodno razvojno politiko Evropske unije. Podlaga za razpravo je zelena knjiga, ki se nanaša na vključujočo rast in pa na trajnostni razvoj. Komisija je lani predstavila to zeleno knjigo. V odboru, odboru za razvoj smo se do velike mere strinjali in strinjamo se številnimi predlogi komisarja Pibalksa. Menimo, da bi se morali bolj osredotočiti na učinke in konkretne rezultate. To pa ne pomeni, da bi povsem odpravili indikatorje. Izogniti se moramo situaciji, ko bi se oprli na sektorje ali države, ki jih imamo za enostavnejše, kar bi pomenilo, da je v njih lažje doseči cilje in da se izognemo tistim področjem, kjer je največ težav. Celoto moramo imeti pred očmi. Treba je imeti pred očmi tudi tiste ljudi, ki imajo pač smolo, da so se rodili v najslabše upravljenih državah. Najrevnejši na svetu pa ne živijo v najrevnejših državah, ampak v tistih državah, kjer imajo ljudje srednje visok dohodek. Sodelovanje pri razvoju ne sme izhajati iz tega, da se lahko osredotočamo samo na najmanj razvite države. Upoštevati je treba tudi države s srednje visokimi prihodki. Poleg tega je treba podpreti prizadevanja za boljšo koordinacijo. Upoštevati je treba tudi vedenje in znanje posameznih držav. Nekatere države so najbolj usposobljene. V nekaterih državah vlada velik potencial. Osredotočati se moramo na najrevnejše in na njihove potrebe pri naših metodah izvajanja. Upoštevati pa je treba tudi majhne srednje velika podjetja. Ukrepati moramo na regionalni in lokalni ravni. Dve pomembni področji sta uravnoteženi razvoj in pa podnebne spremembe. To je tema, o kateri smo razpravljali v odboru za razvoj. Razpravljali smo o vključujoči rasti. Mislimo, da se nam ni treba bati tega izraza. To je takšna rast, ki temeli na podlagi interesov najrevnejših, upošteva pa tudi posledice. To pa vodi k temu, da imamo manj socialne nepravičnosti. Rast mora biti dostopna tudi za najrevnejše. Vemo, da to ni najenostavnejša naloga in vemo, da to prinaša tudi številne težke naloge. Dostop do delega trga, izboljšani delovni standardi, boljši socialni sistemi, tudi izboljšani sistemi davkov. To so težke naloge. Odbor za razvoj je večkrat poudaril, da če uvajamo nova pravila, ne smemo starih posem odpraviti oziroma starih obveznosti ne smemo odpraviti. Vsakokrat, ko imamo nove zahteve, ne smemo odpraviti stare. To je tudi vprašanje naše vredostojnosti. Zato je treba okrepiti učinkovitost pri razvojnem sodelovanju. To ne sme biti izgovor za to, da odpravimo pomoč za države v razvoju. To je zelo pomembno, je, da smo dosledni spričo naših obljub. Zahvaljujem se vsem odeleženim eh, pri tem postopku in eh, prosim za podporo za to poročilo. Hvala lepa, gospod poročevalec. Številni bi radi prevzeli besedo. Um, gospa keller hvala lepa poročevalcu doseči moramo učinkovitost razvojne pomoči to je izrednega pomena načela iz pariške deklaracije so pravilna to so tista na podlagi katerih je lahko naša razvojna pomoč učinkovitejša to da učinkovitejš, učin, učinkovitosti ne smemo zamenjati za a, tem, da nekaj dobimo za denar. Če gradimo šole, to še ne pomeni, da je kakovost šolanja dovolj visoka. Kratkoročni dosežki morda ne podpirajo dolgoročnega razvoja. Za razvoj potrebujemo čas. Morda to ne sodi v vaše volivne načrte, ampak takšno je življenje in tako razvoj deluje. Ne smemo ne upoštevati dolgoročnih perspektiv. Hvala lepa. Sí, señor presidente. Gospod Cortés. Actual contexto de crisis nos obliga. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Smo sredi krize in um, razvojna pomoč mora biti v okviru Evropske unije. Izboljšati moramo našo učinkovitost in um, boriti se moramo proti revščini. Evropska unija je platforma za boljše koordiniranje pomoči držav članic Evropske unije. Bolj si moramo prizadevati za to, da bo pomoč učinkovita. Zlasti to velja za razvojno pomoč. Le tako se bomo lahko borili proti revščini. Razvojna pomoč mora postati boljša na evropski in mednarodni ravni. Verjetno potrebujemo nove prioritete oziroma nov vrstni red prioritet. Razvojne prioritete se morajo osredotočati po razvojnih ciljih tisočletja. Gre za to, kako bi lahko vse skupaj postalo učinkovitejše. Imamo pa tudi nove možnosti financiranja. Vemo, da moramo izpolnevati naše naloge, ampak nikoli ne smemo pozabiti, da se moramo boriti proti revščini. Potrebujemo davek na finančne transakcije. In še nekaj. načrt za boj proti revščini, za boj proti revščini moramo vključiti v celotno programiranje. Državam, ki so nekoliko bolje razvite, moramo pomagati. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Povsem podpiram Evropski sklad za razvojno pomoč. To je eden od elementov, splošnega evropskega proračuna. Vesela sem, da gospod Kačmarek ni bil preveč rigiden. Zlasti, kar se tiče nadzora nad sredstvi, preglednosti in učinkovitosti. Izogibati se moramo korupciji. Strinjam se tudi sa strahom gospoda Kačmareka, da če se bomo osredotočili na tako imenovane varne države, na stroške tistih držav, kjer so večja tveganja, bi to lahko bil problem, kajti tista, tiste države, ki so soočene z večjimi tveganji, bolj potrebujejo našo pomoč. Naj povdarim, kaj se tiče točke 84, tukaj gre za to, da nakupi soje se strani Kitajske lahko ogrožijo kmetijske dejavnosti um, v regionalnih skupnostih. Gospod Ferreira. Najlepša hvala. V tej razpravi se je jasno pokazalo, da bi morali poskrbeti za usklajenost ciljev, ki jim sledi ta politika naprimer uskladiti je treba kmetijsko politiko, industrijsko politiko, potem pre, za prenos znanja. To so vse zelo pomembni dejavniki, če želimo spodbujati neodvisno, svobodno pot do razvoja tem državam. Težave se pojavljajo z liberalizacijo in z težavami, ki jih prenaša finančni sistem. Namreč težava je v tem, da se razlika med državami na severu in na jugu Evrope še povečuje. Mislim, da bi morali poskrbeti tudi za ustrezne strukturne programe, kot jih ima naprimer mednarodni denarni sklad. Poskrbeti je treba za to, da bomo tudi v teh manj razvitih državah lahko nudili socialne storitve in druge storitve. Uporabiti je treba tudi vsa diplomatska sredstva zlasti ko gre za reševanje težav, ki se pojavljajo pri koriščenju surovin. Tu se še vedno na nek način pojavljajo dogodki iz kolonializma. Modernizacija evropske razvoje politiki musi nevyhnutne vychádzať z zhod... Hvala lepa. Razvojna politika mora temeljiti na pretekli politiki. Evropska unija si mora bolj prizadevati za podporo delovnih navad eh, ljudi v državah v razvoju, tako da bodo lahko nehali delati na neučinkovit način in da bodo prišli na delo, ki je potrebno za družbo in pa za dvig prihodkov. Zagotoviti moramo tudi to, da bo gospodarsko okolje in pa, da bodo davki dobro in da bodo davki pravični. Ljudi moramo naučiti v teh državah, da se bodo sami znali pomagati. Hvala lepa. 15 do 12 je in obljubil sem vam, da eh, boste lahko zaposlili dvorano 5 pred 12. Sedaj pa odvisno od vas, koliko časa boste govorili. Izvolite besedo. Hvala lepa za to poročilo, gospod Kačmarek. Mislim, da se poročilo zelo dobro vključuje v sedanjo razpravo in pa v razmislek o prihodni politiki. Sklada se tudi za razpravo, ki smo jo pravkar zaključili v zvezi z zeleno knjigo o razvojni politiki. Prejeli smo 240 pisnih odgovorov, prejeli pa smo tudi številne prispevke strani različnih deležnikov. Izsledke lahko najdete na spletni strani. Sedaj imamo izsledke razprave in komisija sedaj oblikuje naslednjo eh, sporočilo in to boste prejeli sredi oktobra. Zelo smo zadovoljni, da se predvsej strinjamo v zvezi s tem, kako bi lahko izboljšali učinkovitost razvojne pomoči. Strinjamo se o tem, da moramo vključiti vključujočo in trajnostno rast. Parlament podpira podpira predloge zelene knjige, da bi se osredotočali naprimer na varno hrano. Strinjamo se tudi s parlamentom, kar ste izrazili v svojem poročilu, da potrebujemo dobro upravljanje, da moramo znižati revščino, da se moramo boriti proti korupciji in da morajo davčni sistemi dobro delovati. Strinjamo se tudi glede tega, da mora biti pomoč pregledna in da moramo dati spodbudo političnim reformam. Veliko vlogo morajo igrati tudi lokalne in regionalne oblasti, isto velja tudi za nacionalne parlamente, tudi glede tega se strinjamo s parlamentom. Treba je eh, razviti zdravstvo in izobraževanje. Mislim, da ne smemo kot eh, indikator oziroma merilo uporabljati samo gospodarskih vidikov. Potrebno je upoštevati tudi boj proti revščini. Treba je okrepiti učinkovitost in preglednost. Vsi smo veseli, da je zadnji Evropski svet potrdil zavezo držav članic, da bodo namenili do leta 2015 vsaj 0,7% BDP za razvojno pomoč. Okrepiti je treba tudi koherentnost pomoči. Všeč mi je tudi predlog 49, da bi zunanjo politiko povezali s priseljevanjem oziroma da bi to postala notranja politika pri, v zvezi s priseljevanjem. Podpreti moramo tiste države, kjer so največje potrebe. To pa ne pomeni, da se bomo osredotočili na sa, samo na tako imenovane enostavne države in da bomo zanemarjali tiste države, kjer so tveganja. Ne, podprli bomo najkrhkejše države in to bo jedro naše politike. Upoštevali bomo pripombe parlamenta v zvezi za oceno tvegan, v zvezi za zasebnim sektorjem. Potrebujemo učin, inovativne finančne mehanizme. Upoštevali smo tudi vaše omembe enakih možnosti o državah, o razvoju. Mislim, da bomo v vašem poročilu našli številne zamisli, ki bodo vključene tudi v prihodne sporočilo. Hvala lepa za vaš prispevek. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala lepa, poslanke in poslanci. Hvala lepa vam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 prejel sem